Dear colleagues, Kolegice in kolegi, prosim, da sedete. Like to warmly welcome. Toplo pozdravljam vse predstavnike nacionalnih parlamentov. Hvala, da ste prišli k nam za to izmenjavo mnen o ciklu evropskega semestra v letu 2016. Gre za zelo pomembno, pomemben trenutek v tem evropskem semestru in izvajanjem letega v letu 2016. Gre pa seveda tudi že za priprave za semester in izvajanje v letu 2017. nacionalni parlamenti so sprejeli odločitev o tem, kako na druge države proračunske težave lahko vplivajo. No, to je rezultat eh, cikla oziroma leta 2015 v evropskem semestru in o tem letu pripravljamo, dokončujemo v parlamentu mnenje o proračunske težave na, na lastno pobudo o njem, poročevalec je gospod Sand in eh, to poročilo bomo do konca letošnjega leta sprejeli. Rok za vložitev predlogov sprememb je sicer že potekal, ampak vseeno se še da marsikaj uh, dopolniti v tem poročilu, zato bo razprava z vami zelo koristna tudi za nas. Sploh pa mislim, da je pomembno, imeti takšno izmenjavo mnen o gospodarskih perspektivah in o priporočilih, ki se nanašajo na fiskalno situacijo v evroobmočju in napovedi za leto 2017. Vsi nacionalni parlamenti so tukaj zastopani z enim članom in najprej bom dal v razpravi besedo, kot je to običajno, našim poslankam in poslancem, potem pa predstavnikom nacionalnih parlamentov. Dvajset uradnih jezikov imamo danes. Če želite eh, spregovoriti, prosim, izpolnite eh, poseben formular, ki ste ga dobili v ta namen, potem ga dajte vsega našim uh, dvoranskim služavnikom, da vas bomo imeli v seznamu. Gospod Sand. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi predstavnikom nacionalnih parlamentov, ki so danes eh, prisotni na tej izmenjavi mnen. Peto leto zapored izmenjujemo mnenje z nacionalnimi parlamenti. Evropski semester za leti 2016 in 2017. Nacionalni parlamenti morajo najprej poskušati voditi razpravo o priporočilih za posamezno državo in jih potem uveljaviti pri sebi. Tukaj gre za tri faze. Prva faza je priprava letnega pregleda rasti, tretja faza je priprava priprava nacionalnih reformnih programov in programov za stabilnost in tretja faza je priprava samih eh, priporočil za posamezne države. Veliko vprašanje je sedaj, kako izboljšati sodelovanje med parlamentom, Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti v okviru Evropskega semestra. Gre za razpravo o tem, kako bodo potem nacionalni parlamenti ta priporočila prenesli v svojo zakonodajo in jo predstavili svojim eh, državljanom. To je najtežja naloga. Nacionalni parlamenti morajo braniti nacionalne interese, Evropska komisija in Evropski parlament pa seveda moramo braniti evropske interese. Dosti krat je videti, da tukaj prihaja do neusklenosti, do uh, Eh, kontradiktornih eh, ukrepov. Ampak dolgoročno gledano, saj veste, kaj se dogaja s človekom. Umre. <laughs> To velja tudi za naše delo. Kljub temu pa je treba razmišljati o tem, kaj lahko najbolj učinkovito naredimo na nacionalnih ravneh in na evropski ravni. Na podlagi ocene komisije je delež eh, v celoti iz eh, polnjenih eh, priporočil za posamezne države nekoliko večji kakor 50. Ampak v letu 2012 je bila številka samo 30 odstotkov, leta 2015 pa pravi komisija je že več kot 50 odstotna. V letu 2016 je komisija zmanjšala število priporočil, osredotočila se je na specifične izzive in nujne ukrepe za vsako posamezno državo. Ampak vseeno, še vedno imamo težave s slabim izvajanjem priporočil za posamezno državo. Dostikrat je izvajanje le teh neusklajeno obstaja tudi neke vrste dilema pred nami. Videti je, da na nacionalni ravni moramo izbirati med eh, proračunsko strogostjo, eh, potem med eh, infrastrukturnimi reformami in večjim zaposlovanjem. No, treba izbirati med vsemi tremi izzivi, dosti krat se o tem, kateri so najbolj pomembni, ne strinjamo. Veliko krat eh, smo v teh razpravah eh, žrtve dogem. Včasih je videti, kot da se vračamo v preteklost z ideološkimi eh, spori in neplodnimi ne razpravami. Vendar To, kar potrebujemo, je narediti vse, kar, je, kar se da, da bomo dosegli gospodarsko rast in zmanjšali brezposelnost. V kolikšni meri se vprašamo, je treba posamezna pravila izvajati, je neuspeh sploh eh, možen in dovoljen. Dosti krat se pri izvajanju teh priporočil in politik eh, osredotočamo preveč na proračunske zadeve zato je treba, kot se včasih sprašujemo, povečati naložbe. Morajo te biti zasebne ali javne. Kako bomo dosegli, da bo pak za stabilnost in rast nekaj, kar bomo izpolnjevali? Kako doseči in razrešiti kulturne in druge divergence med posameznimi državami in posameznimi sektorji? sam govorim iz izkušenj, kaj ti um, eh, pripravljamo sedaj poročilo o priporočilih za posamezne države. Poskušamo slediti zgledu komisije in se osredotočamo samo na nekatere teme, predvsem na naložbe v Evropski uniji. Glede na to, kako določamo te politike v Evropski uniji, Evropski uniji, v evroobmočju, se sprašujemo, kako bomo dosegli soglasje o tem, da najbolje eh, angažiramo in spodbudimo investicije povsod, kjer se le da. Tako da bomo milijonom evropskih državljanom prinesli koristi gospodarske rasti. Verjetno bodo mnenja današnjega sestanka dala marsikatero modro zamisel in predlog v tej smeri. Hvala. Hvala poročevalcu. Gospod Ferber se je javil k besedi, je poslanec skupine EKR. Potem predstavniki nacionalnih parlamentov. Prvi govornik bo gospod Dimitar Barjaktarev iz Bolgarije. Dobodaj, gospodin predsedatelj. Najlepša hvala, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Dovolite, da povem, kakšno je mnenje predsednik moje države, kar zadeva priporočila za posamezne države za leto 2016. Bolgarija meni, da je evropski semester v letošnjem letu zelo dobro zastavljen, dobro deluje, vsaj do sedaj bilo tako. To je zato, ker je komisija tukaj izbrala zelo proaktivn pristop. Spremembe ki smo jih dosegli, so rezultat eh, razprave in političnega sodelovanja. Zato nam je ta pristop komisije, moram reči, zelo všeč. Priporočil res mora biti manj, polosredotočena bi morala biti in morala bi se osredotočiti na prioritetna področja. Kljub temu pa menimo, da obstajajo še področja, ki bi jih bilo moč izboljšati če hočemo imeti večjo odgovornost in zavezanost na tehnični in eh, politični ravni. Komisija bi morala prisluhniti konkretnim argumentom držav članic. Boljše usklejevanje bi moralo potekati med različnimi službami in deli Evropske komisije in različnimi formati sveta. Dosti krat se dogaja, da neko priporočilo, ki ga pripravi en del komisije, vpliva na delo drugih eh, delov v komisiji. In dosti krat prihaja do neusklenosti med temi priporočili, kar dolgoročno gledano lahko ogrozi fiskalno stabilnost v Bolgariji. Del tretjih, eh, tretjega sklopa priporočil, ki se nanaša na minimalno plačo, bi bilo treba po našem mnenju povezati z prvim priporočilom, ki govori o tem, kako bi za obdobje 2016 do 2018 dosegli proračunsko stabilnost. Dosti krat je naš eh, minister posegal v razpravo. 17. junija je prebral našo izjavo na eh, svetu ministrov za gospodarske zadeve. Potem, kar zadeva stabilnost v teh priporočilih za posamezno državo. Dosti krat eh, so razkoraki med priporočili in politiko in zaradi tega je naš napol razpršen. Veliko imamo naprimer priporočil na področju javnega zdravja. Ampak najprej v teh priporočilih komisija govori o fiskalnih vidikih, o socialni razsežnosti, mi pa menimo, da je evropski semester proces in da bi se morali osredotočiti na izvajanje. Ko gre za, makro, za postopek eh, v zvezi z makroekonomskimi neravnovesi, mislim, da bi morali vzpostaviti večje medsebojno zaupanje. Poročilo odbora Ekon, torej za ekonomske in monetarne zadeve, dobro prikazuje izzive, pred katerimi se danes nahajamo v Evropski uniji. Identificira poročilo tudi nujne ukrepe na marsikaterem področju. Gre za cilje, ki jih še zdaleč nismo dosegli, zlasti ne v strategiji EU 2020. In mislimo, da bi eh, priporočila za vsako posamezno državo morala biti sestavni del tega. Bolgarija že ukrepa pri odpravljanju regulatornih ovir za spodbujanje investicijskega ciklusa. V pobudi eh, naložb za Evropsko unijo smo v Bolgariji ugotovili, kakšne so težave, kje so problemi, Ustanovili smo delovne skupine za posamezne ovire in težave in se začenjamo z njimi spopadati zelo konkretno. Menimo, da bi lahko dosegli okrevanje in kohezijo, če bi države članice bolje uskladile svoje delovanje, kajti marsikdaj je njihovo delovanje med seboj povezano. Le na ta način bomo dosegli konkretne eh, rezultate, to pa bi pomenilo v notranjem sodelovanju Evropske unije, večje medsebojno zaupanje in večji dosežek. Medsebojno zaupanje pa mislim, da je tukaj bistvenega pomena. Hvala. Najlepša hvala. Charles Mannion iz Malte ima sedaj besedo. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Veliko pomembnih stvari je ugotovil gospod Sant v svojem poročilu. Najbolj pomembne se nanašajo na investicije oziroma na pomankanje produktivnih investicij. Gospod Dragi je prednedavnim poudaril, da enostavno ne ustvarja naše okolje dovolj privlačnosti za rast, za investicije in za ustvarjanje novih delovnih mest. Zato morajo nacionalni parlamenti sprejeti eh, svežnje za spodbujanje naložb. Vprašanje, ki se sedaj pojavlja, je, za kakšne naložbe gre, za sebne ali javne, ki jih hočemo spodbuditi. Po mojem mnenju, če hočemo spodbuditi gospodarsko rast, potrebujemo tako javne kot tudi zasebne naložbe. Ker zadeva javne naložbe, pa je treba reči, da se takoj postavi vprašanje fleksibilnosti v okviru pakta za fiskalno stabilnost. To je pereče vprašanje, o katerem razpravljamo že kar dolgo časa. Nobene učinkovite rešitve in uh, odločitve pa še nismo sprejeli. Nacionalni parlamenti imajo tukaj veliko odgovornosti in bi morali imeti nekaj fleksibilnosti v okviru parametrov pakta za stabilnost. Nacionalne vlade načrtujejo svoje politike, ki naj bi spodbujale produktivne javne naložbe, seveda pa tudi eh, poskušajo pritegniti zasebne naložbe v okviru javno-zasebnih partnerstv. Ampak izziv, s katerim se sooča marsikatera evropska država danes, je vprašanje, kako doma spodbuditi takšne naložbe, ki bodo ustvarjale delovna mesta in to čim prej. Mislim, da Evropski parlament in naš forum se mora osredotočiti na to vprašanje. Ko bomo enkrat odpravili probleme z naložbami javnimi in eh, zasebnimi, bomo skoraj da avtomatično ustvarjali nova delovna mesta in boljše razumevanje bomo lahko dosegli v različnih strukturah Evropske unije, pa tudi v nacionalnih parlamentih. Hvala. Hvala. Rekli ste, da je komisija leta 2015 sprejela eh, poročilo o strukturnih prilagoditvah, o posameznih eh, okvirih. No, svet je to sicer podporil, ampak gre za letne maksimalne eh, vrednosti, ko gre za posamezne kazalnike. Seveda je eno letno obdobje prekratko, zato morda določenje najvišjih eh, meril ne bo optimalno. Ann Mulder iz Nizozemske je naslednja. You, uh, je naslednji. The of are, uh, Hvala, predsednik. Države članice se soočajo z negativnimi posledicami in bolj, ko je težka situacija v eni državi članici, bolj lahko to vpliva na ostale. Če se vprašamo, kakšna je konkurenčnost celotne Evropske unije, potem se moramo vprašati, kaj počenjamo zadnjih 15 let. Če poslušamo gospoda Dragija, on pravi, da morajo države članice poskrbeti za stabilnost evra če hočemo te probleme rešiti, smo sprejeli eh, priporočila za posamezne države. Ta bi lahko delovala in funkcionirala, ampak pri njihovem izvajanju se začnejo vse težave. Večina priporočil se samo delno izvajo v praksi. Moje vprašanje je, kaj mi kot eh, nacionalni parlamenti, Evropski parlamenti in Evropska komisija počenjamo zaradi premajhnega izvajanja teh priporočil? Kakšni so ukrepi, ki jih lahko sprejmemo? Ali je res treba imeti kazni, sankcije in druge ukrepe? Mislim, da moramo iskati odgovor na ta vprašanja. Ne za to, ker smo proti sankcijam, temveč ker hočemo imeti konkurenčno Evropsko unijo, stabilen evro in stabilno evromočje, tako da bodo naši državljani lahko živeli bolje. Hvala za to, da ste postavili ta bistvena, pomembna vprašanja. Seveda bomo lahko pogledamo v, na nizozemskem so izpolnjene tri priporočila in na enem nje, oziroma dveh je samo omejen napredek naredila nizozemska. Prav je, da se vprašate tudi vi, kako boste se odzvali kot nacionalni parlament, če vlade ne izvajajo teh priporočil. Ja, v parlamentu jemljemo ta priporočila zelo resno. Letošnje tri priporočila za trg dela, za javne finance smo obravnavali v parlamentu. Mi imamo naslednje leto volitve in to bo zelo vroča predvolilna tema. Ampak drugi parlamenti, francoski, španski, portugalski, upamo, da bodo tudi oni ustrajali na gospodarskih reformah, tako da bo lahko evropsko gospodarstvo rasno in da bomo vsi imeli kakšne koristi od tega. In velike države morajo tukaj biti v prvih vrstah naporov. Hvala za Evropsko ljudsko stranko, gospod Hökmark. Hvala, gospod predsednik. Hvala za to, da ste organizirali to razpravo. Poslušam to razpravo in ugotavljam vsaj eno stvar. Namreč, da se vsi strinjamo s tem, da je treba zagotoviti stabilnost za investicije in rast v evropskem gospodarstvu. Ampak naša težava je morda v tem, da nismo tako enotni, ko gre za vprašanje, kako pa to doseči. Če gledamo na preteklost, na dogodke, je zanimivo naslednje. Tista gospodarstva, ki so v zadnjem letih imela dobre napovedi za uh, gospodarsko rast v prihodnosti, imajo nekaj skupnega, namreč stabilnost v javnih financah. Tiste države, ki so najbolj bile prizadete zaradi kriz, pa imajo danes to, kar imenujemo nekaj več fleksibilnosti, torej večje primankljaje v proračunu in večji so primankljaji, večje je breme in večja je negotovost države. Meni se zdi velik problem naslednje. Ne gospodarska politika v posamezni državi članici, Drug problem je tukaj najbolj pereč. In ta je relevanten za vse naša gospodarstva, ne samo tiste, ki imajo največje uh, proračunske primankljaje. Zakaj? Zato, ker počasi uh, ogrožamo pakt stabilnosti, če to počenjamo, potem ogrožamo zaupanje v gospodarstvo Evropske unije. recimo, da bomo, da rečemo, da je evropsko gospodarstvo relativno stabilno. Ampak vseeno, nekateri menijo, da bo pak za stabilnost pomenil več konsolidacije v nacionalnih proračunih, ampak nekatere države članice so se tega resno lotile in situacijo izboljšale. Istočasno pa pravo strogo vrčevanje se pojavlja v državah članicah, ki so v preteklosti imele eh, takšno vrčevanje, ki je bilo pravzaprav razmetavanje. Menile so, več denarja bomo porabili, eh, boljše nam bo šlo in to je ogrožalo ne samo njihovo gospodarstvo, nacionalno, temveč tudi gospodarstvo celotne Evropske unije. Mislim, da moramo najprej zagotoviti fiskalno konsolidacijo vsaki državi članici, kajti to je predpogoj za naložbe, za dolgoročno rast in za nova delovna mesta. To so prave prioritete, ko gre za javno porabo, pa tudi pak za stabilnost moramo ohraniti. Če verodostojnost povezano s paktom za stabilnost eh, postane ogrožena, potem bomo ogrozili še marsikaj drugega in bomo v zelo težki situaciji. Hvala. Gospod Guerrieri iz italijanskega senata je naslednji. Thank you very much. Uh, uh, Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi za priložnost, ki ste nam jo dali za to koristno razpravo. Mi se strinjamo z ugotovitvami komisije, ko gre za pripravo eh, priporočil za posamezne države in ko gre za tri prioritete, ki jih je komisija za leto 2016 postavila. Investicije, strukturne reforme in ohranjanje smotrnosti pri javni porabi. Nobenega dvoma ni, da strukturne reforme, ki jih eh, mnoge države članice že izvajajo, lahko zagotovijo potencijalne izboljšave v posamezni državi, pa tudi v celotni Evropski uniji. Italija je sedaj sredi zelo izboljšave, Eh, globokih prilagoditev, ko gre za strukturne reforme. V poročilu je zapisano, da smo priporočila za leto 2016 že v veliki meri začeli uresničevati in da smo dosegli kar velik napredek, ko gre za 25 odstotkov še preostalih eh, priporočil. Pripričani smo, da so to pomembne zaveze, ampak morali in lahko bi naredili še kaj več, tudi v drugih državah članicah, tako kot v Italiji, da bi vsebinsko te reforme zastavili bolje. Še nekaj se mi zdi pomembno. Strukturne reforme lahko potekajo v primernem zunanjem okolju, makroekonomskem okolju, če hočemo, da bodo te reforme učinkovite morajo potekati v ustreznem okolju. Žal, sicer nekaj okrevanja smo doživeli, ampak sedajne eh, okrevanje v evroobmočju in v Evropski uniji kot celoti je še preskromno. Eh, gospodarski, socialni stroški zaradi večletnih kriz so še vedno visoki in zato imamo še visoko brezposelnost. Vprašanje je, kako to nizko stopnjo rasti povečati. Strinjam se s poročevalcem, ki v poročilu pravi, da to, kar je danes pomembno, je notranje povpraševanje v evroobmočju. Drugače povedano, gre za vprašanje, kako ohraniti in povečati povpraševanje. Mi smo najbogatejši trg na svetu, ampak ga ne izkoriščamo tako, da bi lahko zagotovili vzdržno gospodarsko rast. Zakaj? Zato, ker vemo, da naša fiskalna politika ne spodbuja notranjega povpraševanja in naložbe javne in eh, zasebne ne prispevajo dovolj k temu povpraševanju. Torej, pomembno je vedeti, kaj sedaj moramo narediti. To moramo narediti, da bomo izkoristili vse potencijale evroobmočja in Evropske unije, In če hočemo to narediti, potrebujemo ekspanzijo fiskalne politike. Kaj to pomeni? V celotnem evroobmočju moramo doseči fiskalno uravnoteženost. Že vrsto let, od leta 2012, 2011 do 2012 je bila fiskalna ekspanzija negativna, no danes je že pozitivna, številke so v plusu, ampak še vedno ne prispeva dovolj k okrevanju gospodarstva. Po mojem mnenju je zato zelo pomembno, kako te fiskalne um, kazalnike izboljšamo, zato da bomo dosegli ustrezno gospodarsko rast ob koncu. Poleg fiskalne politike je bistveno se vprašati, kako povečati javne naložbe na evropski ravni. Imamo sicer pozitivne rezultate, ko gre za makroekonomske, mikroekonomske koraven, eh, ki smo jih dosegli z večjimi javnimi naložbami, ampak to je treba nadaljevati še v letu 2017. Hvala. Naslednji je gospod Ištvan Folik iz Mačarske. Köszönöm, elnök úr, a szót, és a magyar... Hvala. Hvala lepa za besedo. V imenu Mačarskega parlamenta se vam prisrčno zahvaljujem za to, da ste omogočili današnjo sejo, da ste nam omogočili, da lahko mi kot predstavniki nacionalnih parlamentov tukaj povemo svoje mnenje o evropskem semestru za leto 2016. Želel bi poudariti, da se nam zdi dobro, da smo poskrbeli za mainstreaming evropskega semestra. Priporočila so sedaj krajša in bolj osredotočena. To pozdravljamo. Vse skupaj temelji na dejstvih. To je izredno pomembno. Po našem mnenju je gospodarstvo naše države stabilno, gospodarska rast je skoraj dvakrat tolikšna kot poprišna gospodarska rast v Evropski uniji. Mačarski proračun je torej stabilen, strinjam se s predhodnimi govorniki, ki so podarjali pomen stabilnosti zlasti na fiskalni strani. Mačarska vlada je to razumela in to izvaja. Že več let imamo manj kot 3 odstotke proračunskega primankljaja. Večkrat je ta primankljaj celo manjši od 2 odstotkov. Zato pravim, da je naš proračun stabilen. Eh, prav tako se manjša naš državni dolg in s tem so naše finance bolj predvidljive. Mačarska torej eh, tako rekoč spada v skupino mm, zglednih držav. To je pomembno tudi v luči Evropskega semestra 2016. Tudi komisija je torej prepoznala naše dobre rezultate. Um, ugotovili so, da so mačarske finance onotežene. Pomembno se nam zdi, da pri specifičnih priporočilih za države komisija še naprej podaja takšna priporočila, ki bodo podprta z dejstvi, z konkretnimi podatki, takšni parametri. Torej, samo v takšnem primeru nam bodo takšni parametri koristili, samo na takšen način bodo države članice lahko sprejele konkretne ukrepe, če bodo torej dobili, dobile konkretna priporočila od Evropske komisije. Mačarska je letos dobila samo tri priporočila, prej smo jih dobili pet. In vse, kar je zapisano v teh priporočilih, se pravzaprav sklada z cilji mađarske vlade. Še naprej si prizadevamo za proračunsko disciplino, potem um, davki, ki so specifični za posamezni, za posamezni sektor, bodo uvedeni postopoma, tako da bomo zagotovili gotovo za podjetja in s tem bomo tudi spodbudili investicije v naši državi. In pa še um, program organiziranega javnega dela. Ta bo v bodoče oblikovan na ta način, da bodo torej delavci, ki so ostali brez dela, kar najhitreje spet vključeni na trg dela. Če povzamem, lahko rečem, da smo dobro upoštevali proraču, eh, priporočila Evropske komisije In naš parlament eh, sledi torej eh, načelom evropskega semestra. Pred nekaj leti je bil pri nas tudi direktor generalnega direktorata za finance, takrat smo se z njim pogovarjali o reformnem načrtu naše države in tudi o eh, priporočilih za našo državo. Spremembe v tem eh, evropskem semestru pozdravljamo in vse bomo naredili za to, da jih bomo ustrežno izvajali. Eh. Hvala. Kerasimov Baluras iz Grče. Hvala lepa. Spoštovani kolegi, gospod Galtieri, vesel sem, da sem se lahko sedaj z vami sestal tudi osebno, v preteklosti sva bila že večkrat v stikih, mislim, da ste objektivna oseba in da tudi vedno jasno pove, poveste svoja stališča. Na nazadnje bi lahko rekli, da ste prijatelj Grčije. In takšno je tudi prevladujoče mnenje v grškem parlamentu kakor veste, je naša država v reševalnem svežnju. Eh, nismo del ugotavljanja makroekonomskih neravnovesij. No, ampak eh, Evropski semester, o katerem govorimo danes, eh, seveda vpliva tudi na našo državo. Ogledati si moramo vzroke za finančno krizo, gospodarsko krizo na celosten način. Zakaj se je zgodilo, da so Združene države Amerike že tri leta nekako izstopile iz te gospodarske krize, čeprav se je gospodarska kriza pri njih začela istočasno kot v Evropski uniji. Nekateri govorijo, da so, tem, da so za to krive reforme, ampak kaj pomeni ta izraz reforme? To ni neutralen izraz. Vsi vemo, da v Evropi zadeve vodijo predvsem neoliberalci. Zato, eh, ko govorimo o reformah, to ne sme pomeniti konec socialne države in pravic delavcev. Pa še nekatere druge točke bi želel izpostaviti v zvezi z gospodarstvom. spremenilo se je tudi dojemanje naših, eh, torej Evropske unije v očeh naših državljanov. Je peredi. Ne tako kot leta 1929, ampak pogled na Evropsko unijo se je precej spremenil. V naši državi ni rasti, pri nas imamo recesijo. Um, rast opažamo samo na področju rasti neenakosti, na socialnem področju, gospodarskem področju. Istočasno imamo ekspanzivno rast revščine in brezposelnosti. In to se dogaja že zadnjih nekaj let v Grčiji. V času, ko je Grčija v reševalnem svežnju, smo imeli 29 odstotno brezposelnost in še veliko drugih problemov imamo. Naš javni dolg se je podvojil in rasti ni. Zato menim, da potrebujemo radikalne spremembe. Potrebujemo pakt rasti, takšen pakt, ki bo poskrbel za pravično, trajnostno rast, ki bo temeljila na pravicah delavcev in pa na človek, osnovnih človekovih pravicah, ki so danes kršene. Istočasno moramo okrepiti dialog med nacionalnimi parlamenti in pa Evropskim parlamentom. Prav tako je treba ukrepati na področju socialnih kazalnikov z drugimi besedami. Brezposobnost in revščina v Evropski uniji nista neki neodvisni spremenljivki. Sta rezultat določenih eh, odločitev, ki so bile sprejete na centralni ravni, tudi v imenu fiskalne stabilnosti tukaj so državljani, delavci, puščeni ob strani in rezultat je takšen, da eh, smo se sedaj znašli v veliki zagati, Evropska unija v teh državljanov izgublja ogled in eh, verjetno bo eh, se vse skupaj poslabšalo tudi zaradi brexita. Istočasno opažamo dvojne standarde. Nemčija ima 8, odstot, 8 odstotni presežek in tudi to ni v skladu z paktom.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 Evropski parlament ravno preverja specifična priporočila in celoten cikl eh, v letu 2016. Zato je današnja izmenjava stališč eh, zelo aktualna. Naše službe so ugotavljale, kako države izvajajo specifične, specifična priporočila. Eh, in napredka sicer ni povsod, ampak obstajajo tudi znaki za to, da potrebujemo bolj konkretna, realnosti prilagojena priporočila. Ne samo priporočila, ki jih nekdo skopira iz kakšnega poročila. Torej, napredek je bil dosežen, predvsem eh, je pozitivne rezultate pokazalo sklajevanje naših nacionalnih gospodarstev zaradi evropskega semestra. Seveda pa bi lahko pri vsem skupaj dosegli še več napredka. Pri celotnem ciklu bo pomembna predvsem naslednja etapa iz treh vzrokov. Najprej izkoristiti moramo vsa urodja gospodarske politike, predvsem tista urodja, ki so jih prinesle reforme. Ogledati se moramo tudi postopek ugotavljanja makroekonomskih neravnovesij. Ja, tukaj imamo ustrezen, ustrezen časovni načrt, cilje, vendar pa moramo tudi ponotraniti vse te lekcije, ki smo se jih naučili na podlagi tega ugotavljanja makroekonomskih neravnovesij. In pa še dvojček in pa šestorček. Komisija tukaj poziva države članice naj spoštujejo pravila, ampak komisija mora biti pri vseh državah enako stroga in pri vseh pravilih. Vsako pravilo je enako pomembno kot drugo. In uh, komisija mora biti verodostojna, ko gre za spoštovanje pravil. In pa drugič, o naložbah. V specifičnih priporočilih za države je komisija upravičeno izpostavila naslednji element. Tudi govorniki so omenjali javne naložbe in pa zasebne naložbe. Vidimo, da so sedaj obresti zelo nizke popolne oživitve gospodarstva še ni in zato potrebujemo tako javne, kako tudi zasebne naložbe. Kot Evropski parlament smo se znašli v pomembni fazi. Razpravljamo že o drugi fazi Junkerjevega načrta in lahko bi se pogovorili o tem, kaj smo se tukaj naučili, kaj smo se naučili eh, na torej, kako bi lahko najboljše si zamislili nekakšen, nekakšno orodje za odpravljanje makroekonomskih ravnovesij. Tukaj gre tudi za drugo fazo Junkarjevega načrta. Doseče treba koristi za vsa naša gospodarstva. Potem, um, ko uporabljamo specifična priporočila za države, bi lahko šli nekoliko dlje. Eno izmed področji, kjer bi lahko dosegli napredek, je proračunska politika. Recimo področje obdavčevanja. Dobro, vemo, da to ni pristojnost na evropski ravni. Ampak ravno pri specifičnih priporočilih za države bi lahko skušali vplivati na gospodarsko, fiskalno politiko posamezne države. Komisija bi tukaj morala biti bolj pogumna, bolj ambiciozna, iti bi morala dlje v svojih priporočilih. Tako bi dosegli bolj, eh, lahko bi se zauzemali za boljše ravnovesje med uh, um, obdavčevanjem uh, dela in pa uh, fiskalno politiko. Paolo Pereira je naslednji iz portugalske. Grazie, signor Presidente. Members of European Parliament. Hvala. Gospod predsednik, spoštovani poslanci, nacionalni poslanci, jaz sem danes eh, tukaj edini poslanec iz eh, portugalskega parlamenta in skušal bom eh, predstaviti stališča, ki so skupna stališča portugalskega parlamenta gre za večinsko mnenje v naši državi. Ta seja poteka uh, v pravem trenutku. Vemo, da nas eh, čaka tudi uh, skupno srečanje odborov Ekon uh, in regi za komisarko Kreto. Gre za tako imenovani strukturni dialog med komisijo in pa Evropskem parlamentu. Tema te seje bo, ali bi morali Portugalski in Španiji naložiti sankcije, eh, torej eh, suspenzijo plačilih strukturnega sklada, ker ti dve državi nista v letu 2015 polno izvajali priporočil sveta in komisije. Naj uh, začnem z dvema glavnima sporočiloma. Prvič, Eh, vsi poslanci v, v portugalskem parlamentu in velika večina portugalskih državljanov se strinja, da so takšne sankcije ne samo nepravične, ampak tudi kontraproduktivne. Če bi prišlo do teh sankcij, bi se takoj znižala podpora projektu Evropska integracija na portugalskem. Vem, da so v vseh evropskih institucijah uh, hardlinerji, ki mislijo, da bi morali strogo stati za svojimi stališči, ne glede na druga mnenja. In pa obstajajo tudi druge, ki menijo, da uh, bi morali pravila tolmačiti za nekaj fleksibilnosti. Treba pač upoštevati vse posledice, ne samo za posamezno državo, ampak tudi posledice uh, za kredibilnost pravil samih. In še drugo sporočilo. Če bi pravila izvajali za določeno stopnjo fleksibilnosti, bi to bilo v interesu Evropske unije, celotne Evropske unije. Zato sedaj apeliram na te mm, hardlinerje. Uh, Trdorokcem govorim upoštevajte, kaj je najboljši interes Evropske unije. Razumeti morate, da bodo po Brexitu ostale v Evropski, da bo po Brexitu v Evropske unije ostalo 27 držav članic. Prej smo mislili, da nas bo 28, 30, ampak danes pa se moramo zavedati, kako pomembno je, da vse teh 27 držav članic ostane v Evropski uniji. In naj povem, kaj je zapisano v letnem pregledu rasti. Eden izmed ključnih ciljev evropskega projekta je, da spodbujajo naložbe in rast. In ponovni zagon naložb je glavna politična prednostna naloga v tem letnem pregledu rasti. Eh, in uh, eden izmed glavnih ciljev je, da treba dokončati bančno unijo in okrepiti finančno stabilnost. Brez rasti, brez zaposlovanja bo evropski projekt propadel. Nimam sedaj časa za to, da bi se tukaj spuščal v podrobnosti. Zato bom zaključil z eh, naslednjimi besedami. Če povzamem situacijo na portugalskem trenutno, Portugalska bo išla iz eh, postopka čezmejnega eh, proračunskega primankljaja, eh, verjetno že leta 2016. To je napoved komisije, ne naša napoved. Sedaj sedanja stopna primankljaja je 2,7 odstotka. Tu smo torej dosegli napredek. Zato se moramo vprašati, ali je smiselno kaznovati državo, ki skrbi za stabilizacijo proračunskega primankljaja, ki spodbuja rast, eh, fiskalno stabilnost in zaposlovanje. No, upam, da bom kdaj drugič imel več časa, zato da bom lahko razvil svoje misli. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste spomnili na to, da bomo naslednji eh, teden imeli v ponedeljek strukturirani dialog eh, skupaj z. Uh, will be an important meeting and, uh, z komisarji Kajtanenom in Kretu in z odborom regi. Upam, da bomo takrat lahko uh, kaj več povedali tudi o vašem specifičnem vprašanju. Marco Vali, EFDD. Sì, grazie Presidente. Ringrazio i membri dei parlamenti nazionali per essere qui. Hvala. Zahvaljujem se poslanci nacionalnih parlamentov, da so se nam danes tukaj pridružili. No, zdi se, da se evropske sanje počasi sprevračajo v moro. Takšno priporočilo usiljujemo suverenim državam, in, pred, in njihovim predstavnikom. To je recept, ki je propadel. Vrčevanje, privatizacija, zasebne investicije, reforme, nižanje plač, eh, reforme delovnega trga, kakršnim smo bili priča v Italiji, Španiji, Grčiji, Franciji. Vse to je privedlo do zelo zapletene situacije. in kako naj ob vsem skupaj pozabimo na, na evro. Ne moremo spremeniti menjalnega tečaja, zato moramo razvrednotiti delo. To je glavni problem. Če ne bomo izpostavili realnih političnih problemov v monetarni uniji, če ne bomo pokazali, da enotna monetarna politika ne more na enak način biti izvajana v vseh 19 državah, potem se ne bo nič spremenilo. Države članice ne morejo niti določati svojih obrestnih mer. In uh, torej tudi v vseh državah ne, ne govorimo istih jezikov, nimamo vseh, uh, nimamo enakih pogojev posod, zato se delavci ne morejo tako seliti od države do države, kot recimo v ZDA. To ni optimalno območje enotne valute. Marijo Dragi je to že večkrat povedal. To je program, ki je praktično mrtev. Vsi slepo branijo isti program, enotno valuto, ampak dejansko Evropska unija gre v smeri nenadzorovanega propada. Bojim se, da bo prišlo do enostranskega stopa ene države iz evroobmočja in bo vse skupaj propadlo. Videti, da se že sedaj Portugalska in Španija ne strinjata z ukrepi, ki so jim bili usiljeni. Zakaj ne morejo politiki teh držav sami sprejemati svoje, svojih odločitev? To so priporočila, ki jih pripravljajo tehnični strokovnjaki komisije in takšnega programa menim, da ne moremo še naprej podpirati. Dejansko nihče ne pokaže s prstom na tisti pravi problem imamo evropsko fiskalno zmogljivo za evroobmočje, govorimo o evropskem finančnem ministru, o institucionalizaciji trojke. Kako boste vse to pojasnili svojim voljivcem? Dejansko bi to bili tehnični strokovnjaki, ki bi jemali denar iz vaših proračunov, naročili bi vam, kako naj reformirate svoje gospodarstva, eh, tako da bi to ne nazadnje pomenilo korak nazaj. Težko je podpirati takšna stališča. prej bi si morali ogledati, kaj preprosto ni vzdržno in poskrbeti za neko drugačno obliko sodelovanja med državami članicami. Če ne, bomo priča nenadzorovanemu propadu Evropske unije. Postali bomo žrtev špekulantov in uh, antievropejcev. Pravi antievropejci so pravzaprav ti ljudje iz uh, teh tehničnih služb komisije. Jasno je, da njihova priporočila niso ustrezna. Spravili so nas v politično krizo, ki bo postala neobvladljiva. Eh, neobvladljiva bo, če ne bomo našli drugačnih rešitev. Ne smemo religiozno braniti eh, takšnih eh, idej, kot so evro, enotna valuta in tako naprej. Jasno je, da to ne deluje. Jaz predstavljam tukaj neko novo politično silo. V Italiji smo vodilni v javnomnenjskih raziskavah. In naša politična stranka si želi nove oblike sodelovanja. Pustimo obrobu končno te ljudi, ki nas samo vlačijo v prepad. Gospod Skula iz Cipra. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς αισθανόμαστε ευτυχείς. Ευχαριστώ. Ναι, πρέπει. Ναι. Povem, da smo veseli, da se bomo lahko vrnili v postopek evropskega semestra, potem, ko smo uh, končno lahko marca izstopili iz programa prilagoditve. Na ta način bomo lažje sprožili dialog o reformah, ki so potrebne na nacionalni in evropski ravni. Govorim tudi o reformah na evropski ravni, kajti tudi tukaj potrebujemo reforme. Vse vemo, da je evroobmočje nepopolno območje enotne valute in te vrzeli, te pomakljivosti je treba odpraviti. S pomočjo evropskega semestra lahko tudi identificiramo makroekonomska neravnovesja v državah članicah, ki se potem izvažajo tudi v druge države članice. Mislim, da gredo priporočila za specifične države v pravo smer. Dobro je, da sklojujemo naše politike. To uh, lahko pomeni dodano urednost za naše skupne cilje. Kar se tiče specifičnih priporočil za CIPR, mi se s temi priporočili strinjamo, poskrbeli smo za nekaj pomembnih reform, recimo na področju pokojnin. Smo pa tudi poskrbeli za uh, najnižji zajamčeni dohodek za vsako družino, ki se znajde v stiski. Torej, ne sprejemamo samo reform, ki bi škodile delavcem, to so lahko tudi reforme, ki delavcem koristijo. Naša vlada je sprejela tudi nekaj novih zakonodajnih aktov v našem parlamentu. Uh, oziroma jih je predlagala, eh, o njih bomo glasovali ob koncu leta. Gre za reformo javnega sektorja, za mobilnost eh, javnih uslužbencev med ministrstvi in znotraj ministrstvih samih, pa tudi reforma na področju EU vlade, zato da bi lahko izboljšali učinkovitost našega javnega sektorja. Pogovarjamo se tudi o reformah lokalnih. Um, um, upravnih ravni, tako da bomo lahko eh, kar najbolje pripravili bližali potrebne storitve državljanom. Prav tako uh, smo seznanjeni z visokim uh, dolgom, javnofinančnim dolgom in pa z dolgom gospodinstvih, z toksičnimi posojili v bančnem sistemu, z visoko stopnjo uh, javnofinančnega primankljaja. Uh, vsemi temi problemi se ukvarjamo, jih odpravljamo, vse na naše gospodarstvo se je odrezalo bolje, kot smo pričakovali in to nam dovoljuje določeno stopnjo optimizma. V letu 2016 pričakujemo rast več kot 2,7 odstotka, kar je več kot je poprečna evropska gospodarska rast in imeli bomo uh, nično, skoraj nično stopnjo uh, primankljaja. Enako pričakujemo tudi za leto 2017. Za leto 2017 pričakujemo rast okrog 3 odstotke in pa fiskalni primankljaj bo. Eh, pa v točke BDP-a. Tako da eh, tukaj gre tudi, to bo verjetno prineslo pozitivne posledice tudi za slaba posojila in pa za brezposelnost. E, torej, e, e, zaradi fiskalnih problemov smo tudi znižali določene pristojbine in pa davke. Eh, skratka, sprejeli smo stroge ukrepe, dolgo časa, dve leti smo bili v recesiji, ampak naš primankljaj se je zmanjšal iz 6 odstotkov na nično stopnjo. In uh, sedaj imamo dobro rast. In takšen trend bi se želeli obdržati tudi do leta 2020. Latvija. Gospod Richard Kohl z Latvije. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Kar zadeva priporočila za posamezne države, temu ne bom nič dodal, ampak osredotočil bi se na konkretno vprašanje na evropski ravni, ki po mojem mnenju do zdaj še ni bilo omenjeno. Gre za enega od razlogov, zaradi katerega je prišlo do počasne gospodarske rasti in pravzaprav to tudi vpliva na nalogo spopadanja z, z črnim gospodarstvom, še zlasti z nezakonitim zaposlovanjem. Omenjeno je bilo, da lahko nezakonito zaposlovanje uh, predstavlja celo sedem odstotkov e, evropskega BDP in to povzroča tudi seveda stranske učinke vpliva na socialne sisteme, na proračunske dohodke in tako naprej. Zakaj ta tema ni bila vključena v osnutek poročila? Seveda je brezposelnost, brezposelnost bila obravnavana na različnejše načine, ampak nezakonito zaposlovanje pa ni bilo. In povezano je to tudi z migracijsko krizo, ki jo trenutno doživljamo v Evropi. Poslušamo iz eh, Nemčije, da 500 prosilcev za azil, ki jim je bila zavrnjena mednarodna zaščita, da so v Nemčiji ostali, od česa torej živijo, na kakšen način živijo. In to seveda pomeni za evropske državljane, da se sami ne morejo zaposliti in da ostajajo brez brezposelnosti. Torej, jaz se sprašujem, ali bo prišlo do kakšnih pobud za spopad z nezakonitim zaposlovanjem v državah članicah. Tudi v Latviji je to problem in mislim, da je to problem verjetno tudi v drugih državah članicah. Hvala lepa. Thank you. Mister... Hvala lepa. Gospod Starbat iz ELS, Evropski parlament. Ja, ich äh, spreche für die... Govorim v imenu politične skupine EKR. In odločilne besede so že bile v imene gospodarska rast, investicije, grški kolega pa je tudi rekel, da brez gospodarske rasti in brez večjega zaposlovanja oziroma večje zaposlenosti bo Evropski uniji spodletelo. To je seveda trda sodba, ampak mislim, da je pravilna. Če si pogledamo stvari posamično, ne gre pravzaprav samo za Evropsko unijo, ampak pravzaprav gre za evroobmočje. V tem teči težava. Evroobmočje ni nek enotni blok, temveč je to območje, ki je deljeno. Tukaj imamo naprimer, tukaj nimamo enotnega razvoja konkurenčnosti, naprimer. Ne bom govoril, kako različno je sodelovanje držav v evroobmočju v mednarodni trgovini, ampak tam je sodelovanje Nemčije ostalo konstantno skozi obdobje, če pa je kitajsko sodelovanje se je zelo dvigeno. Francosko sodelovanje se je prepolovilo. To seveda pomeni, da je izvoza manj in s tem tudi upada število delovnih mest. Če si pogledamo gospodarsko rast, gospodarska rast v evroobmočju naj bi bila 1,6 odstotna v prihodnjem obdobju. Rast v, evri, evro, v Evropski uniji brez um, evroobmočja pa bi naj bilo 1,7 odstotka. Če potem tukaj še oštejemo tistim državam, ki gre dobro, naprimer Nemčijo in Nizozemsko, je potem številka še veliko uh, slabša, veliko bolj deprimerojoča. Vprašati se moramo, zakaj je tako, zakaj je evroobmočje tisti del, kjer je gospodarska rast najnižja v celotnem uh, svetovnem, um, eh, celotni svetovni primerjavi. Zakaj je tako? Zakaj je tako, da je brezposobnost v Nemčiji zrasla eh, oziroma upadla z desetih odstotkov na pet odstotkov? Zakaj je v Nemčiji ta gospodarska rast sedaj močna? Zakaj pa je potem v drugih državah na jugu drugače? Zakaj je tam brezposelnost zrasla z 10 odstotkov na 20 ali pa 25 odstotkov, če govorimo o brezposelnosti med mladimi? V čem tiči razlog? Ne bo vsak rekel, da uh, bi bila odprava evroobmočja napaka, napaka, kajti če imamo države v južnem delu evroobmočja in če vidimo, kakšna je ta um, razlika. Uh, se moramo vprašati, zakaj. Gospodarstvo v Nemčiji je subvencionirano. Našim ljudem se ni treba truditi, da bi bili mednarodno konkurenčni, kajti tukaj se subvencionira in izvoz se obdavčuje. To pomeni, da je potem menjalni tečaj tudi precenjen. Kaj to pomeni? Pomen, to pomeni, da v tem tiči problem in če gospod Dragi potem skuša za svojo politiko ničelne obresne mere ali negativne obresne mere kaj spremeniti, potem to ne deluje. Nobena monetarna politika ne mora popraviti napačnih cen. Seveda lahko ostanemo znotraj evroobmočja, ampak teh razlik ne moremo odpraviti na gospodarski način. Zato so potrebni drugi ukrepi in zato vedno znova pravim temu parlamentu, da ne zadošča, da vedno zatrujemo, da potrebujemo več rasti. Vedeti moramo, zakaj je v nekaterih državah rast večja, kot je pri nas na jugu evropskih eh, držav. Če bomo odgovorili na to vprašanje, potem bomo lahko oblikovali prave koncepte. Kajti sicer bomo, gospod predsedojoči, naslednje leto, pa leto zatem in tudi vedno znova imeli vedno iste težave in uh, Eh, se pritoževali, da potrebujemo več zasebnih in javnih naložb. Odločilno pri vsem tem je to, da vsak investitor v vsake državi pogleda, kakšne so možnosti za prihodnje. In če so perspektive za prihodnje slabe, potem lahko tukaj v parlamentu tako pogosto govorimo o tem, kako potrebne so javne in zasebne investicije, pa to ne bo ničesar spremenilo. Hvala lepa. Thank you very much. Uh, Najlepša hvala. Klaudijo Greh, smalte, naslednji govornik. Hvala, gospod predsedujoči, in hvala tudi gospodu Santu za poročilo, ki obravnava več pomembnih in medsebojno povezanih dejavnikov, ki so bistvenega pomena za investicijske izzive, ki obstajajo v Evropski uniji. Ni dvoma, da so tri glavne prioritete Evropske komisije, da se za okrepitev gospodarske rasti prave. In tudi dobro je, da razprava podpira to usmeritev, ampak še zlasti bi se želel osredotočiti na prvo prednostno nalogo, namreč na podporo investicijam. Rad bi izpostavil, da monetarna politika sama po sebi ne bo mogla doseči tako želenega okrevanja in pospešitve in pospeševanja investicij. Mislim, da je treba veliko več pozornosti posvetiti nečemu drugemu, namreč temu, da gre pripisati več pomena inovacijam v državah članicah. Z inovacijami se veča dodana vrednost, to pa potem pospešuje produktivnost in samo po sebi to privede do vzdržne rasti in do temeljnih gonilnikov za naložbe. Končni rezultat pa je potem seveda večje število delovnih mest, ki so boljše in hkrati predstavljajo pomemben rezultat oziroma vz, eh, vzvod za odpravo um, revščine po evropski ravni. Šel bi še celo dlje in rekel, da potrebujemo v tem kontekstu več prizadevanja za spodbujanje inovacij in ne to od zgore na zdol, temveč bolj prečno in tudi med državami članicami in še zlasti v državah članicah samih. In rekel bi tudi, da je treba doseči večji občutek za subsidijarnost inovacij. Te morajo biti ukrojene po meri, endogene in zato potrebujemo programe in ukrepe, ki bodo povečali intenzivnost ustvarjanja inovacij v državah članicah. In mislim, da je to še zlasti pomembno za tiste države članice, ki še vedno zaostajajo pri osnovni ravni inovacij v svojih panogah. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Hvala tudi vam. Hvala, gospod predsedujoči. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Govorimo o priporočilih. Ob tem pa bi potrebovali pravzaprav radikalno spremembo naših politik. Potrebujemo javne investicije, neposredne, progresivno obdavčevanje, potrebujemo močen javni sektor, potrebujemo rast plač, torej ravno nasprotno od vsega tega, kar počnemo. Eh, pravzaprav žrtvujemo naše prebivalstvo in to monetarni politiki, ki ne deluje, takšen okvir upravljanja ne rešuje problemov evropejcev, ne rešuje problema brezposelnosti in neenakosti, ki je nastala zaradi neoliberalnih politik. Dolg raste uh, zaradi reševanja finančnega sektorja, kot v primeru Španije, kjer nismo imeli javnofinančnega primankljaja, sedaj pa imamo podvojen dolg in pravzaprav presega naš PDP. Reševanje, ki so ga mimo grede plačali delavci. Ne moremo govoriti o ohranjanju socialnih pravic v takšnem okviru, ki prispeva samo k Eh, selitvi virov iz ene države v drugo. Gre za veriko uničevanja za poslovanja, ki služi samo rasti multinacionalk. Priporočila in predlogi poglabljajo krizo in njen negativni učinek na socialno politiko in uh, tudi grozijo, izseljujejo vladam z ukinitvijo strukturnih skladov, tako je za Španijo in Portugalsko, ampak jutri bodo tudi takšne države kaznujejo najšepkejši mm, člen verige. Eh, Nemčija, nizozemska pa imajo ob tem eh, velike presežke. Prihaja do nespoštovanja pogodb, kajti kohezija je eno izmed ustanovnih načel Evropske unije. Ta priporočila ne vzdušujejo gospodarske situacije v državah članicah. To, kar želijo, je potopiti te države. Govorimo o nacionalni lasnini teh reform. To je demoklejo meč, ki um, ga vihtimo predvsem nad južnimi državami, nad Grčijo, Španijo, Portugalsko in še drugimi. Kako lahko pričakujemo, da bodo te politike, ki ne, kako, ba, kako naj bodo drugače te politike, ki ne spoštujejo suverenosti? Uh, v Španiji smo morali v parlamentu predlagati nove reze, s tem ne spoštujemo osnovne demokratičnih načel. Treba spremeniti politike, to je edina prava pot ki nam bo pomagala izgraditi več Evrope in boljšo Evropo. Thank you very much. Najlepša hvala. Gospa Silva Pereira. Gospa Silva Pereira. Obrigado, president. Gospod Silva Pereira, se opravičujem. Predizir, ki je esta semana. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Želel sem skoristiti svoj čas za govor, da bi povedal, da je ta teden odbor za ekon um, na poti k predsedniku Evropske centralne banke, ki bo povedal, kakšne so napovedi za rast v prihodnjem letu. Rekel bo, da bo rast v evroobmočju 1,7 odstotna in da upa, da bo rast pravzaprav, da bo pričakoval, da bo rast v prihodnih letih nižja od te številke 1,6 odstotka leta 2017 in 2018. Slišali smo že poziv Evropske centralne banke namreč, da naj bi obstajala fiskalna politika, ki bi omogočala Evropske unije izpolniti cilje, ki si jih je zadala. Kaj sem želel predlagati? To, da morda potrebujemo sedaj stimulacijo za fiskalno politiko, spodbudo za fiskalno politiko na evropski ravni. In če evropski semester ustreza tej potrebi, je to zato, ker sama monetarna politika ni sposobna ustvariti vzdržne rasti in naložb. To pa je dejansko tisto, kar potrebujemo za delo na mesta. Ali obstaja dovolj prožnosti pri izvajanju pravil in predpisov? Razprava o sankcijah za Portugalsko in Španijo. kaže tudi v situaciji, ko bi naj imela portugalska primankljaje, ki bo pod tremi odstotki. Torej, ta razprava je po popolnem nasprotju s ciljem, da bi imeli fiskalno politiko, ki bo lahko spodbujala rast in naložbe. Evropski semester bi moral pozivati držav, tiste države, ki imajo več prostora za stimuliranje, za spodbojne rasti, da to tudi storijo. V nekaterih državah pa, in dobro vemo, katere države to so, pa je mogoče storiti veliko stvari na boljši način in tudi v veliko večji meri. Junkarjev načrt bi moral si prizadevati, da bi se zmanjšale te asimetrije, kot so jih omenjali nekateri, ki obstajajo naprimer med Nemčijo in državami na jugu Evrope. Ali Junkarjev načrt razporeja sredstva na ta način, da bodo določene te asimetrije odpravljene med evropskimi državami? To so vprašanja, ki bi jih želel dati na mizo. Težava evropskega semestra je v tem, da moramo vedno znova ocenjevati to dogajanje, zato da bi dejansko potem lahko pripravili politike, ki bodo skladni s pričakovanji naših državljanov. In reči moram, da trenutno je situacija taka, da se nekaj nujno mora spremeniti. Hvala lepa. Drugih uh, eh, prošen zagovor ni bilo podanih, tako da če dovolite, bi sam komentiral kajti zelo me je spodbudila razprava kolege Starbatja, pa tudi celotna razprava, ki se seveda vrti okrog vprašanja, zakaj naša rast ni tako učinkovita in seveda je tukaj pogledal precej in se precej razlikuje. Tudi gospod Hokmar, ki ni več z nami, je govoril o tem, ali pak za stabilnost krepi naše zmogljivosti. Jaz bi rekel, da valutna unija in da je za monetarno unijo potrebno imeti pravila in rekel bi celo, da naša pravila morda ne delujejo v smislu zmanjševanja primankljaja. Predsednik Juncker nas je spomnil, da če si pogledamo številke, da je primankljaj v evroobmočju bil 6,3 uh, eh, leta 2009 in je zrasel na 9,1 leta 2016. To vidi, to kaže, da se stvari ne dogajajo v pravo smer. Primankljaj se ni zmanjšal. Tukaj rast bi naj bila 4,4 odstotna, pa je v resnici 1,9 odstotna. Torej, rešitve problema niso v tem, da bi bilo manj primankljaja. Mislim, da to samo po sebi ne bo dovolj učinkovalo. Lahko pa tudi se sprašujemo o mnenju tistih, ki pravijo, da trenutno smo na srečo imeli ekspanzionistično fiskalno politiko leta 2016, potem, ko je bilo leto 2015 neutralno. Kaj pa bomo storili leta 2017? Bomo morali uh, fiskalno uh, se zadrževati, bomo morali stopiti korak nazaj ali pa bomo obdržili ekspanzionistično fiskalno držo? To je vprašanje, ki si ga moramo zastaviti in mislim, da je odgovor predvsej jasen. Vsaj takšno držo moramo ohraniti, kot je bila leta 2016, ne pa da se vračamo k krčenju kajti imamo 1,9 odstotka in jasno je, da je skupnega popraševanja veliko premalo. To seveda ne zadošča. Seveda pa se moramo vprašati tudi po kakovosti, kot nas je že opomnil eden od govornikov. In tukaj je ključna beseda naložba. In slišali smo in to vemo, da tukaj ne gre zgolj za skupno popraševanje, temveč gre tudi za prispevek k potencijalu rasti. Gre za popraševanje in um, dobavo oziroma um, ponudbo. Um, torej, imamo kupe gotovine, to pa, ta gotovina pa se bodi si steka izven Evrope, da se financirajo investicije drugot ali pa ohraja Evropske unije kot prihranek, ne, eh, pretvarja pa se v naložbe. In tem je velik problem. Seveda je potrebnih več javnih investicij, ampak mislim, da podporna fiskalna politika vsekakor pri tem igra bistveno vlogo. In težko sem hkrati proti ekspanzionistični monetarni politiki Evropske centralne banke in proti povečevanju notranje uh, ga popraševanja in proti transferni uniji za države, ki potrebujejo več uh, ponudbe. Eno od tega moramo izbrati, kajti če ne bomo izbrali nič od tega, potem bomo sam težko odgovoril tistim, ki me sprašujejo, kako bomo lahko preživeli z enotno valuto. To dejansko je tema, ki kaže, da moramo z našimi razpravami vsekakor nadaljevati. Seveda pa celoti podpiram tiste, ki pravijo, da morajo sočasno povečevati konvergenco in konkurenčnost in da moramo bolj usklajevati gospodarske politike, če želimo izvesti in upeljati strukturne reforme, ki bodo večale naše produktivnost in poglobile enotni trg, ki je zelo pomembna dobrina, ki jo imamo. Mislim, da je bila ta razprava zelo zanimiva. Še nekaj časa nam je ostalo, ne bi želel že kar uh, delati zaključkov, če bi želel kdo še kaj dodati, preden damo besedo poročevalcu, ima seveda zdaj priložnost. Tudi z vami vred, seveda. Hvala lepa, gospod predsedujoči, da ste znova pojasnili te vidike. Temeljni, temeljni vidiki seveda se lahko uporabljajo tudi uh, gospoda Kenza, ki ga poznamo, ampak politika, ki jo jaz poznam, je, da manipuliramo z tečajnimi razlikami za to, da se ustvarja uh, Eh, zaposlenost v državi. V Nemčiji se iz, izvažajo sredstva in se uvaža delovna sila. Medtem, ko se na jugu dogaja prav obratno, tam uvažajo storitve in izvažajo delovno silo. Torej, investicijske politike ne moremo uh, oblikovati in na njo vplivati prek monetarne politike. Govorimo o likvidnosti uh, pasti, ampak ali bodo družbe, podjetja investirala, o tem gospod Dragi ne more odločati. Torej, sedaj ima politiko obrestnih mer, ki je negativna, ampak s tem ne spodbuja strukturnih reform, temveč jih zgolj potiska na stranski tir ljudje se raje zadolžujejo po ničelni eh, stopni, kot pa da bi izvajali strukturne reforme. In studije kažejo, da strukturnih reform ni in to je bistveni element in dolgoročne pomankljivosti in slabosti te negativne obrestne politike, ko se bančne marže krčijo in to se zelo kaže tudi v Nemčiji, to vidimo, da, da ima gromozanske vplive in ta politika gospodarski, eh, gospoda Dragija, vidimo, kaj se dogaja na, eh, s cenami nepremičnin, sredstev eh, in tako naprej. Ta razvoj je vsekakor napačen in ta razvoj je nevaren. Zato sem hvaležen, gospod predsedojoči, da ste mi dali besedo, da znova ja pojasnim, da moramo jasno povedati, kaj potrebujemo. Jaz sem vsekakor za to in poskrbeti moramo za to, da bo Evropska unija ostala skupaj, kajti to je tisto, na, lahko, na kar lahko stavimo, ampak da na daljši rok ne moremo uh, imeti monetarne unije, Evropske monetarne, gospodarske monetarne unije, ki bo tako raznolika. In pomembno vprašanje, ki se ga moramo zastavljati, gospod, vprašan, uh, eh, gospod predsednik, je, kaj je tisto, kar moramo storiti, da bi pomagali zadoženim državam? Kakšen naj bi bil poslovni model? Kako bi lahko zagotovili tem državam, da bodo lahko same ustvarjale delovna mesta v svoji državi? Ne gre samo za uh, Grčijo, gre za denar, ki so ga banke uložile v, ne, v Grčijo. Ne gre samo za Grčijo, gre za to, da želimo obdržati euroobmočje, kajti bojimo se, da bi po, po Grčiji lahko iz euroobmočja izstopile druge države. Grč sreči lahko pomagamo samo, če bomo rekli, prosim, poglejte samo, da boste našli takšen obrab, da boste postali konkurenčni. Potem imate kakšno možnost. Poskrbeti moramo za, uh, po, morate za popraševanje. Grčija je prekrasna država, obožujem jo. In če se stvari tam umirijo, bo tam ogromno uh, turistov in to lahko pomaga pri zaposlitvi. Torej, pri Grčiji moramo odpisati dolg. Grčija nikoli ne bo mogla vrniti teh posojil, zato se zauzevam za to, da Grčiji odpišemo vse dolgove. In tukaj v tej dvorani vemo vsi, da če ima podjetje, ki je bankrotiralo in želi delovati naprej, potrebuje zagonska sredstva in posojilo za to, da lahko uh, ostane. Torej, odprava dolgov, odpis dolgov in potem zagonsko financiranje. Na ta način lahko poskrbimo, da se bo država opomogla, da pa nadaljujemo s to politiko in da upamo, da bo potem Bog z neba vrgal na zemljo mano, koliko pa, kolikokrat pa lahko to pričakujemo. Tako, hvala lepa, gospod predsednik, da ste mi dali besedo. Thank you very much. Debate is becoming lively. That's good. <laughs> We are... Vidim, da se je ta sprava zdaj razživela. Še 20 minut imamo na voljo, tako da zdaj vidim, da je znova prosil za besedo kolega z nizozemske. Ja, vi boste začeli, potem pa dam besedo še gospodu Pereri. Ja, ta pogovor je res živahen in prav všeč mi je, da je tako. Tu sem zato, ker želim, da bi Evropska unija ostala skupaj. V moji državi obstajajo stranke, ki želijo uh, propad uh, Evropske unije. Jaz pa si želim, da bi Evropska unija ostala enotna in da bi bila močna. Gospod iz Portugalske je rekel, da če bo Portugalska sankcionirana, da se bo podpora za Evropsko unijo uh, Eh, zmanjšala. V moji državi pa je prav obratno, če obstaja neka pravila in se jih države ne držijo in če Portugalska ne bo uh, Eh, sankcionirala, potem se bo podpora Evropske unije zmanjšala v moji državi. Torej, tem je tudi en vidik razprave. Gospa iz Španije je rekla, ja, Nemčija in Nizozemska imata trgovinski presežek. Seveda, na to smo ponosni, reformirali smo gospodarstvo. Včeraj je Svetovni gospodarski forum eh, dejal, da smo četrta država glede na konkurenčnost in seveda nas to veseli in smo se reformirali in s tem smo tudi zmagali na volitvah. Tako da ne morete postati uh, močna članica Evropske unije, če boste šibili močnejše članice Evropske unije. To je tisto, kar sem želel povedati. Hvala lepa. Very... Hvala tudi vam. Seveda pa je pomembno tudi oceniti, ali je pravilo pametno ali nepametno. Tem je poanta. Torej, treba je storiti tisto, kar je prav. To je tisto, kar gre poudariti. Seveda pa so glede tega lahko tudi mnenje različna. Glede tega ali če ima država sedaj primankljaj pod tremi odstav, odstotki, pa primank, tam primankuje naložbe, ali bi bilo smiselno, da se to, tam onemogoči črpanje strukturnih eh, skladov. Gospodarsko gledano se meni to ne zdi inteligentno, ampak seveda v demokraciji imamo poglede, ki se razlikujejo. Naslednji govornik je gospod Pereira iz Portugalske. Ja, Um, Hvala, gospod uh, predsedujoč. Ja, razživela se je ta razprava in kot profesor za ekonomijo sem zelo vesel, da lahko poslušam to razpravo. Če se navežem na besede nemškega poslanca v Evropskem parlamentu, seveda vse politične stranke in gospod Mario Draghi se strinjamo, da je monetarna politika že vzpostavljena v celotni meri, tako da v tem pogledu ni več kaj storiti. Strinjamo se, da so negativne obrestne mere, pa tudi slaba posojila, eh, tisto, kar v veliki meri pritiska na banke v Evropske unije. Torej se moramo sredotočiti na fiskalno politiko in z vidika fiskalne politike bi želel podati nekaj glavnih argumentov. Kaj nepopostljivi govorniki, kot je naprimer eh, gospod gospod poslanec nizozemske. Kaj oni menijo? Menijo, da makroekonomska ravnotežja, ki jih imajo določene države, više zonalni dolg, više notranji dolg, da so za to izključno pristojne države same. Jaz pa pravim, da je tukaj odgovornost deljena. Države so sicer izpeljale slabe politike v preteklosti in nekatere države, kot je Portugalska, so potem prešle na vrčevalne politike in to je privedlo do večje revščine. Ampak Evropska unija ni dokončala ekonomske in monetarne politike, kot nas spominja tudi poročilo petih predsednikov. Torej, Zdaj bi želel vprašati kolege, ali poznajo kakšno monetarno področje na svetu brez fiskalne unije. To je moje vprašanje. Pravzaprav takega monetarnega področja, ki bi lahko preživelo brez fiskalne unije, ni. In za Evropsko unijo je uh, odločitev preprosta. Ali gremo dalje, kot predlaga poročilo petih predsednikov, v smeri fiskalne unije, ki bo vsrkala asimetrične šoke v posamezni državi in gremo dalje, ali pa še naprej trdimo, da je za makroekonomska neravnotežje izključno odgovorna Grčija, Portugalska, um, Španija, tudi v Nemčiji obstajajo makroekonomske ravnoteže, kot veste. Uh, pa se vanje pravzaprav ne uh, spuščamo. Torej, če zaključim, strinjam se s tem, kar je povedal gospod predsednik, da bi morali imeti fiskalno ekspanzijo, takšno bolj ekspanzivno fiskalno državo naslednje leto po vsej Evropi in to pomeni dvoje, da bomo imeli države, kot so Portugalska, ki bi morali še naprej um, krčiti fiskalne politike, medtem ko druge države, kot so Nemčija, ki, ki lahko to si dovolijo, pa bi morali imeti ekspanzivno fiskalno politiko. Hvala lepa. First, Najprej naš grški kolega in potem ostali. Hvala, gospod predsednik. Ja, drži, ta razprava postaja vse živahnejša. Želel bi nekaj povedati svojemu kolegi iz Nizozemske. Dragi prijatelj, ne pozabite na zgodovinski okvir. Zadnjih 50-60 let uh, je bilo marsikje moč opaziti katastrofe. Ne pozabimo, da mnoge države so bile kolonialne in da so črpale svoje vere iz kolonij, kar pomeni, da je njihov položaj bil in ostaja drugačen. Nekdo je rekel, da bi bil, bila rešitev, da se izognemo brexitu, ponovna uvedba nacionalnih valut, tako da bi imeli ponovno menjalne tečaje. Menjalni tečaj, s katerim smo sprejeli evro, je bil negativen za Grčijo, pa tudi za nekatere druge države. Evro se je pač ravnal po nemški marki. Grčija je sedaj že šest let v programu reševanja. Poslušajte me najprej in potem se boste morda lahko norčevali iz Grkov dolg se je več kot podvojil. Recimo, da smo šli v ta program zato, da bi zmanjšali dolg, ampak v tem programu se je podvojil dolg. Recesija je 25 odstotna, čelo leta 1929 ni bila tako katastrofalna situacija. veliko mladih v Grčiji je brezposelnih, 60 odstotna je stopnja brezposelnosti mladih in kaj mladi počenjajo? Odhajajo v večje države, v Evropi, v Avstralijo, v ZDA, to velja za naše mlade znanstvenike, mlade zdravnike. In to so ljudje, ki smo jih izšolali, sedaj pa odhajajo. po štirih letih je treba priznati, da so bile v tem programu narejene mnoge napake. Danes, ko 33 odstotkov Grkov živi v revščini, je to realnost, ki jo treba upoštevati. In težko je vladati v takšni situaciji, voditi državo. iz Bruslja nam nalagajo na nekatere bremena, ki niso samo finančna, temveč eh, nam recimo hočejo predpisovati tudi, kakšni naj bodo eh, šolski programi, kaj naj poučujemo v šolah. To je težko. od nas se zahteva 3,5 odstotni proračunski uh, suficit na leto, presežek na leto. Ampak v zgodovini mi povete, katera država je uspela doseči iz leta v leto 3,5 odstotni proračunski presežek. Seveda to ne more iti, uštric z rastjo. Rekl sem, da se je naša zadolženost na, po, na podlagi politike trojke podvojila. Pravite, da je treba zadolženost zmanjšati, seveda, s tem se strinjam. Veliko jih še želi spregovoriti, prosim, če počasi končate. Torej, kaj hočemo? Seveda zmanjšanje dolga, ampak zgodovinsko gledano je leta 1953, torej po drugi svetovni vojni, Grčija se je odpovedala nemškim reparacijam. Hvala. Prosim, če vsak samo minuto dve govori. Paolo Gorjeri. Mislim, da se tukaj trudimo najti dobre politike, dobre terapije in če se ne strinjamo o diagnozi, potem bo to težko. Presenečen sem, nekdo pravi, da kvantitativno krčenje povzroča negativne obrestne mere. Ravno obratno je res. Kvantitativno krčenje je posledica nižjih ali celo negativnih obrestnih mer. Kaj je treba ugotoviti pri teh obrestnih merah? Kakšno je neuravnovesje med naložbami in servisiranjem dolga? To so temeljni ekonomski pojmi. Če kritiziramo kvantitativno krčenje, ga ne moremo kritizirati kot nekaj, kar je odločujoči dejavnik. In drugič nekonvencionalna monetarna politika, kvantitativno krčenje ni dovolj za to, da bi imeli gospodarsko rast. Pravzaprav se pogovarjamo o tem, kako ekspanzivno monetarno politiko doseči z fiskalno politiko in z naložbami. Torej, to je nekaj vrste poskus najti dobro terapijo dobro politiko za reševanje težav. In na koncu koncev pravite, da je kvantitativno krčenje tisto, ki znižuje uspeh nacionalnih strukturnih reform. To enostavno ne drži, nobenega dokaza ni o tem. Lahko bi vam dal dokaze, da nekatere države izboljšujejo strukturne reforme, nekatere pa ne reforme, strukturne in ostale, lahko podpremo, če imamo ekspanzivni makromonetarni kontekst. Dobro, treba vedeti, kaj je vzrok in kaj je posledica. Če bomo vse skupaj pomešali, bomo težko prišli do kakih rešitev. Hvala. Hvala. Uh, uh, ja, ne bom Portugalska, kot je rekel kolega, je šla skozi triletni zelo zahteven program prilagoditev. Ta program so oblikovali uradniki v Evropski uniji. Ampak Portugalci nikoli ni, ne raz, niso mogli razumeti naslednje. Na koncu tega programa komisija je nam gledala pod prste, sledila tem reformam, uh, imeli smo kupe izjav, kjer je eh, čestitala portugalski vladi za dosežene rezultate oziroma napore, ampak na koncu za nič cele dva odstotka nismo dosegli rezultata v letu 2015, ki ga je hotela komisija. Torej komisija po eni strani je čestitala portugalskim eh, oblastem, da so uspešne, po drugi pa nas je kritizirala. Ne razumem tega. Drugo, nizozemski kolega meni takole. Če ne dosežeš cilja, te je treba kaznovati. Veste, kaj je takšnih, takšnih pravil v evropski zakonodaji ni nikjer. 27.3 pravilo pogodbe pravi, če ne dosežete rezultata, bo sprejeta odločitev, ampak ta odločitev bo upoštevala vse relevantne podatke in informacije, tudi informacije te, da bo letos dosegla tri odstotni cilj Portugalska, potem mora upoštevati načelo eh, sorazmernosti in mora upoštevati tudi količino sredstev, ki so na voljo. Torej, če kdo na nizozemskem misli, da so pravila drugačna, potem jih eh, prosim naj svojim ljudem razložijo, kakšna so pravila, po katerih delujemo. Hvala. Gospod Pjarkatorov. Tu, až <clears throat> te bodo s vsem. Hvala, predsednik. Kratok bom. Nekak si v celoto tazi diskusi... Danes sem pričakoval, da bom slišal kakšen predlog, kako rešiti situacijo, v katero smer iti. Ampak večina te razprave je bila polna mm, pritožb, da ne rečem celo jokcanja. Sam sem pričakoval večjo odločenost. Nič nisem slišal o tem, kaj lahko naredimo vsak za svojo državo, da nam bo šlo vsem skupaj bolje. Če bi se sploh kdo lahko pritoževal, potem bi se morala Bolgarija najbolj. Že leta in leta imamo zelo strogo proračunsko disciplino, naše meje so zunanje meje Evropske unije in poskušali smo nekako se odzvati na velik pritisk migrantov. In Evropa letos ne bi bila preplavljena z več migranti, če ne bi mi ukrepali. Mi smo majhna država, dva milijona prebivalcev imamo, ljudje imajo mesečno plačo 50 evrov. In pred nedavnim je naprimer Grčija začela svojim državljanom, grška vlada, groziti, da bodo morali živeti tako kot Bolgari. V Grčiji je pokojnina povprečna 700 evrov, pri nas v Bolgariji pa je povprečna pokojnina 75 evrov. To je treba vedeti in zato sem prej govoril o tem, kako pomembno je medsebojno zaupanje. Pa moramo se zoprstaviti proti razpadu Evropske unije. Če bi se to zgodilo, potem bomo šli nazaj v 17., 18. stoletje. Ne vem, toliko nas je inteligentnih ljudi v Evropi, pa ne znamo pogruntati nečesa boljšega. Mislim, da je pomembno tudi obvladati denarne tokove. Ne pozabite, banke so polne likvidnih sredstev, denarja, investicij pa ni. In ne vem, zakaj ne bi nekdo povedal, zakaj jih ni. And, and give poročevalcu bom dal sedaj besedo, samo dve minuti nam je še na voljo, da zaključimo. Gospod Sant, minuto, no dobro, dve. Hvala, predsednik. Mislim, da je res bila to zanimiva in eh, živahna ter plodna razprava, izmenjava mnen, mislim, da bo zelo koristila tudi vsem nam. Veliko vprašanja, o mnogo vprašanj, o katerih ste eh, govorili, se pojavljajo tudi v naših eh, razpravah. Tudi gospod Starbati je omenil mnenja, ki se večkrat pojavljajo, ampak ta so tudi legitimna. Kaj torej počenjamo? Naše politike niso optimalne, procesi, ki jih vodimo, niso optimalni. Zato ne dobivamo rezultatov, ki bi jih želeli v določenem roku. Poleg tega pa je pravi problem, o katerem bi morali govoriti, naslednji. Gospodarska konvergenca se ne dogaja vse več je razlik gospodarsko gledano, divergentnosti v Evropski uniji in naše politike niso ustrezne, da bi se lotili tega. Govorimo o konvergentnosti politik, ko gre za semaforije, za rezultate, ne soočamo pa se s pravim problemom konvergence življenjskega standarda, gospodarskega <clears throat> produkta in evroobmoče in Evropska unija kljub kljub uh, temu, da imamo neoptimalne mejne pogoje, ne uspe najti nekih eh, boljših eh, rešitev. No, lahko rečemo, 3 plus 3 je 6, ampak imamo nek politični konstrukt, ki je ekonomično in, politiko, in politično neoptimalen. In Glede na neoptimalne pogoje smo vendarle izboljšali stopnjo zaposlenosti in boljše stopnje rasti. Torej, kljub neoptimalnim eh, pogojem vendarle dosegamo nekaj rezultatov. Hvala. Torej, treba bo pospešiti to razpravo v nacionalnih parlamentih, v Evropskem parlamentu in med seboj. To je po mojem mnenju predpogoj in zaradi pomankanja teh izmenjave mnen je naše delo podoptimalno. 11. oktobra bomo uh, razpravljali na sestanku Ekona o predlogih sprememb. Najlepša hvala vsem iz nacionalnih parlamentov, našim gostom iz nacionalnih parlamentov. Naslednji teden pa se bomo srečali v Strasburu. Hvala. Šlo bo za strukturni dialog o Španiji.